Torej, gospe in gospodje, dragi kolegi, dobrodošli na tem skupnem sestanku z odborom Deve. Zelo zadovoljen sem, da gospa Makavan sedi ob meni in dobrodošli vsi kolegi tu v dvorani, kjer se ponavadi sestajamo, člani odbora eh, AFED. Zdaj smo pri 34. točki današnjega eh, zasedanja odbora in upam, da bomo s sestankom končali točno, torej ob 18.30, saj ste nekateri tukaj že od 9. zjutraj. In torej, če nimate pripomp, je dnevni red za ta del sestanka sprejet. In Gremo sedaj lahko kar k razlogom za današnji sestanek in sicer gre za obravnavo predlogov sprememb k uh, poročilu o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Gre namreč za porabo sredstev za pomoč tretjim državam eh, za obdobje 2021 do 2027. Kot veste, je pri pripravi so, so pri pripravi sodelovali štirje odlični soporočevalci, Kristjan Dan Preda in Pier Antonio Panceri v imenu odbora AFET ter Frank Engel in Charles Görens za odbor DEVE in o vseh odločitvah um, se bo glasovalo na končnem glasovanju na skupnem zasedanju obeh odborov. 997 predlogov sprememb smo sprejeli. Uh, poleg že uh, uloženih 380 predlogov sprememb so poročevalcev. E, šest odborov je pripravilo mnenja, med njimi tudi um, odbor za uh, proračun in um, odbor FEM. Uh, Tako da je pred nami kar veliko dela, predvsem pred soporočevalci, pred glasovanjem. Zato so se poročevalci odločili, da bodo glasovanje prestavili iz 4. februarja na 4. marec, tako da bo imeli dovolj časa za eh, pripravo kompromisnih predlogov. Um, uh, torej, poročevalci so se Eh, smo razumeli, da morata biti oba inštrumenta NDC in IPA tesno povezana. Eh, glede na to, da se bo o IPI glasovalo že 4. februarja, se bo eh, potem mm, to usklajevanje odvijalo v obliki amendmajev na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. V zvezi z indicijem bi samo povedala, da imamo nekaj uh, novih informacij o tem, kar se dogaja v, skle, v svetu in sicer glede EDF. Um, ehm, namreč to vprašanje so dali v pogajalsko skrinjico in tako da ti dve vprašanji obravnavajo v svetu ločeno. Kar je za nas tu pomembno, je, da moramo skušati končati se prvo obravnavo pred volitvami. In to pomeni najkasneje na drugem plenarnem zasedanju eh, marca, če želimo zaključiti s to temo še uh, pred koncem našega mandata. Hvala, Linda. Sedaj podajem besedo soporočevalcem. Tri minute za vsakega predlagam, kdo bi želel začeti. Dan Kristjan. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, rad bi se zahvalil kolegom iz odborov AFET in DEVE za uložene predloge sprememb. Kot ste že povedali, je teh skoraj tisoč. Eh, k temu je treba prišteti še mnenja uh, odborov, štirih odborov. Tako smo prejšnji teden v Strasburgu začeli delati na pripravi kompromisnih predlogov ob upoštevanju dejstva, da pogajanj s svetom ne bomo mogli začeti še v času trenutnega mandata našega parlamenta, smo se uh, odločili za predstavitev datuma za glasovanje. Glasovanje 4. marca nam bo torej omogočilo, da bomo do takrat lahko um, opravili vse potrebno delo in uh, skušali doseči potrebno široko večino. Seveda smo odprti za morebitne izboljšave za ta osnutek poročila, smo pa hkrati zelo naklonjeni tej logiki, ki ji sledi pripravljeno poročilo. Ob branju uloženih predlogov vidimo, da gre za teme, o katerih tudi kolegi med seboj veliko razpravljajo. Tega smo se zavedli, so poročevalci, naprimer zeleni. Um, so precej zadržani glede tega združevanja um, instrumentov. Tako da moram poudariti, da želimo našo odgovornost do držav v našem sosedstvu e, upoštevati tudi pri pripravi tega poročila. Predvsem pa moramo zagotoviti dovolj varovalk, zato da bomo lahko zagotovili učinkovito izvajanje politik in tudi učinkovito uh, črpanje sredstev, ki so namenjeni za uresničevanje tega instrumenta, kar se bo odločalo, uh, določalo tudi v delegiranih aktih. Uh, Kolegica Šake je tudi predlagala vzpostavitev horizontalne skupine za spremljanje, v kateri bo sodelovala tudi komisija. Vključeni so uh, tudi uh, cilji na področju sodelovanja, vprašanje spolov, podnebja, uh, razvojni cilji in tako naprej. Videli še bomo, kam bodo pripeljale razprave, vendar pa moramo vendarle ostati realistični in ne smemo uh, um, preveč togo pristopiti k temu poročilu. Uporaba sredstev za različna geografska območja in uh, tematske programe, takšna kot je danes, naj bi se prenesla tudi na prihodnje obdobje večletnega finančnega načrta. Ob tem pa moramo imeti v mislih, da je treba zagotoviti Eh, sicer občutljivo ravnotežje med eh, razpoložljivimi zneski na eni strani ter zagotavljanjem prožnosti, za kakršno se zauzema tudi komisija v svojem predlogu. Tako da upam, da bomo eh, dobro sodelovali tudi s kolegi iz drugih političnih skupin pri iskanju tega ravnovesja. Hvala lepa. Hvala, Dan Kristjan. Naslednji. Kdo želi besedo? Gospod Pancer, izvolite. Hvala lepa. No, prav na kratko se bom oglasil tudi jaz, zato ker se strinjam s tem, kar je uh, povedal že Kristjan. Zahvaljujem se vsem, ki so uložili predloge sprememb, kar kaže, da ta um, nov predlog uredbe zbuja zelo veliko interesa. Uh, Eh, ustavil bi se le pri nekaterih predlogih sprememb, zlasti tistih, ki zadevajo vprašanje človekovih pravic, ki je izredno pomembno, ter vprašanje enakosti spolov, priložnosti za mlade, torej predloge sprememb, ki zadevajo osrednje teme za Evropsko unijo in pri katerih bo treba najti kompromise. Eh, pri tem je treba poudariti, da ta nov postop, postopek ki ga predlagamo in sicer um, zamrznitev podpore v primeru kršitev človekovih pravic je um, nekaj, kar se mi zdi izredno pomembnega. Potem, precej vlogov sprememb je bilo vloženih z namenom, da se okrepi vloga varuhov človekovih pravic in sam menim, da je to najboljši način, da se nudi hitro podporo tistim, ki so v nevarnosti v različnih državah. In kar se tiče člena 32, ki eh, zadeva oceno, je bilo tudi vloženih kar nekaj predlogov sprememb, ki eh, omenjajo vključitev civilne družbe v področje uporabe te uredbe. Tudi sam sem mnenja, da je pomembno vključiti lokalne eh, eh, deležnike eh, v to področje uresničevanja pravic in demokracije. Tako da zahvaljujem se vsem, ki so prispevali svoj lonček k temu delu, ki smo ga upravljali več mesecev in upam, da ga bomo zaključili tudi eh, uspešno. Hvala. Hvala. Charles Görens. Um, Charles Görens. Hvala, gospod predsednik. No, to delo, ki nam je bilo zaupano, nam, soporočevalcem, je gotovo vse kaj drugega kot rutinsko delo. Izzivi so tukaj za Evropsko unijo izredno pomembni, še zlasti za zunanje delovanje in to za države v razvoju, ki eh, so prijemniki naše pomoči in naši eh, zunanji partnerji. In to je hkrati pomembno tudi za Evropsko unijo, ki mora spoštovati eh, svoje obveznosti. Vse to moramo imeti v mislih, kadar analiziramo ta osnutek oziroma ta predlog. Ta predlog Eh, lahko prispevam k zapolnitvi zelo velike demokratične vrzeli. Eh, vključitev Evropskega razvojnega sklada v naš proračun je zelo pomembna, saj bi v tem primeru Evropski parlament dobil vsaj take pristojnosti, ki so najbolj normalne na svetu. V vsakem parlamentu se odločajo o porabi proračunskih sredstev. Drugič, kar pa zadeva upravljanje. Nismo zlorabili naše možnosti, da bi vključili delegirane akte praktično povsod, ampak smo paralelno ob našem eh, delu, ki smo ga upravljali kot poročevalci, tudi razpravljali s komisijo in ji povedali, da v bistvu nimamo namena, da bi jo zaustavljali pri njenem delu, da bi se ta vrtela v krogu. Torej, eh, treba je določiti strateške prednostne naloge, pri tem ne nameravamo komisije ovirati, vendar pa želimo pri tem imeti besedo. Ehm, že od leta 1979 nas v bistvu komisija vse manj v to vključuje, mi pa želimo e, imeti več pristojnosti, namreč več pristojnosti kot parlament ima, bolj odgovorno se delo opravlja. in v bistvu mi si ne želimo niti izvedbenih aktov, ampak mi si želimo imeti besedo pri določanju strateških izbir. Tako smo mi hkrati protivtež in hkrati zavezniki komisije, saj imamo skupne cilje in kar se pa tiče proračuna in eh, zneskov. Um, ki so predvideni v ta namen, eh, moramo imeti na nje vpliv eh, z našega vidika. In zakaj smo skušali se eh, tega lotiti? Zato, ker se nam zdi, da je ovojnica v višini 9 milijard sredstev previsoka. 7 milijard in pol bi po našem mnenju bilo dovolj kot rezerva za Eh, izvajanje tega instrumenta. In poleg tega želimo imeti še določeno varovalko, zato da ne bi ta napovedana porožnost omogočala, da bi se počelo pač karkoli. Eh, ravno tako smo pazili, da se ne bi na vse gledalo z matematičnimi očmi. Ne moremo namreč vedno na eh, promil natančno določati, kaj bo kam eh, spadalo. In če želimo eh, konkretno, kar se bo dodelilo za eh, eh, enakost spolov. Namreč nas mora zanimati konkreten projekt, projekt za omogočanje um, enake obravnave spolov ali pa projekt za vem, um, izgradnjo bolnišnice in tako naprej. Uh, torej, pri vsakem pro projektu je treba imeti v mislih tudi to perspektivo spolov. Potem, kar se tiče okolje, osnova komisije 25 odstotkov, uh, Eh, ki naj bi se v razvojnih projektih namenili za podnebne projekte v povprečju. To pa smo povečali na 30 odstotkov. Določene zahtevke smo dobili in tudi predloge sprememb, ki bi to želeli povišati na 50 odstotkov. Odbor za okolje eh, pa je zahteval 30 odstotkov in zato smo se tudi mi omejili na tej ravni. 30 odstotkov. Uh, In zakaj uh, sem nasprotoval temu, da bi šli še dlje? Zato, ker smo vedno govorili, da so težave, s katerimi se soočajo države v razvoju, težave, ki so jih povzročili tisti, ki eh, so začeli onesnaževati. In to smo mi. Mi imamo torej v tem smislu dolg do držav v razvoju. In ta denar, s katerim se skušamo odkupiti ta naš dolg, mora biti dodaten denar. In kot sem razumel in videl, je ta argumentacija povsem izginila iz naših razprav, ampak hkrati je to zahteva, ki smo jo vedno izražali. In za konec naj povem še nekaj besed o našem načinu dela. Štirje soporočevalci smo imeli na voljo dve ekipi. Eh, ekipo odbora AFET in ekipo odbora DEVE, ki sta delali res zelo profesionalno in ki sta se zelo zauzeto posvetili tem, eh, tej nalogi. Zato sem res hvaležen vsem tem sodelavcem in moram reči, da nam bo kar težko se odnavaditi te dobre prakse. Tako da najlepša hvala uh, za mm, to sodelovanje in za duha, v katerem smo pripravili to poročilo. Hvala lepa gospod Görens in glede na to, da je tudi Franz Engel tukaj, uh, da Franz Engel ni tukaj, sem dal vam njegov čas za besedo in tako mislim, da smo imeli vendarle uh, uravnotežene prispevke se strani soporočevalcev. Zdaj pa bomo začeli z izmenjavo mnen, kar eh, nekaj poročevalcev v senci se je javilo k besedi in gospod Mojza bo prvi. Dve minuti imate. Kot. Hvala lepa, čisto na kratko. Stališče socialistov v odboru za razvoj. Najprej hvala lepa, da ste spet vključili cilj nič celih sedem in da imamo nič cela dva odstotka za LDC. Mislim, da se moramo predvsem posvečati LDC-jem. Vem, da je še vedno veliko razlik med državami, vendar države kot so Indija in Brazilija si zaslužijo drugačno obravnavo kot najmanj razvite države. Pri podnebnih ukrepih in pri spolu smo drugačnega mnenja na področju podnebja. Si želimo videti 50 odstotkov. Podnebni ukrepi ne pomenijo samo financiranje projektov za preprečevanje podnebnih sprememb, ampak to vključuje tudi projekte na področju trajnosti. Na področju spolov smo pri 20 odstotkih. Želeli smo si, da bi upoštevali tudi izraz dostojno delo, ne samo standardi mednarodne organizacije za delo, ampak želimo si, da bi torej uporabili ta termin dostojna delovna mesta in Lepo bi bilo, če bi to jamstvo EU tudi vključevalo. In še zadnja točka. Gre za zmešnjavo ali pomešanje pri podpiranju varnosti in razvoja. Pri razvoju seveda podpiramo finance za policijske sile in organe ampak kar zadeva vojsko, tukaj smo proti, vedeti je treba, kaj je namenjeno razvoju, kaj pa vojski, če je to potrebno in časih je, potrebujemo tudi druge instrumente za to. Hvala. Hvala, Charles Tanek. Nisem želel spregovoriti, ker sem govoril prej, ampak eh, skupina EGR v splošnem podpira bistvo teh dveh projektov, kar zadeva instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Menimo, da bo zdaj več prožnosti, da bomo imeli ekonomije obsega, če bomo to združili. Nekaj pomislekov imamo v zvezi s tem, da se vključuje tudi sosedstvo, ampak moja skupina še razmišlja o tem, kakšno bo naše stališče. Ampak, kakor sem dejal, bistvo je nekaj, kar nam je všeč. Želimo si tudi ekonomije obsega na terenu zato da bi lahko sredstva in vire bolj prožno selili med različnimi proračunskimi vrsticami. Seveda pa to je nekaj, s čimer se bo ukvarjala nova komisija. Mislim pa, da je zelo pomembno, da zagotovimo zakonodajni okvir še do konca mandata tega parlamenta. Seveda pa bomo zadeve tesno spremljali in tudi sami bomo pravočasno vložili nekaj predlogov sprememb. Ms. Sahantini. Thank you very much, chair. Chair. Gospa Sargentini, hvala, gospod predsednik. Danes eh, so nas v odboru deve obiskali predstavniki OECD, zato ker eh, so se ukvarjali s pregledom eh, stroškov s strani komisije in ugotovili, da je 43 odstotkov porabljenih za stroškov zgornjo polovico srednje razvitih držav, 27 odstotkov LDC pa za najmanj razvite države. In uh, v to naj bi bil sicer vključen tudi EDF, ne vemo pa, kdaj bi do tega prišlo. Uh, Zato sem kar radovedna in vem tudi, da poročevalci sedaj še ne morejo odgovoriti na to vprašanje, ampak zanima me, kaj se lahko zgodi kasneje v postopku, če se bo svet odločil, da ne bo predvidel proračunskih sredstev za EDF. Zeleni ciljajo bistveno previsoko. Uh, in eh, fleksibilnost, prožnost ni nujno, ne gre nujno uprit za države v razvoju. Namreč eh, razvoj je treba eh, imeti moč predvideti in zato mora to temeljiti na sistematičnih stebri in določiti je treba prednostne naloge pri dodeljevanju sredstev. 50 odstotkov za e, okoljske cilje je nekaj, kar mora biti naš namen doseči. Potem drugi manjši projekti naj bi bili namenjeni izboljšanju delovanja civilne družbe v treh državah. Potem tretji člen, ki zadeva cilje cilje, ki jih mora um, GD upoštevati v skladu z uh, pogodbo o delovanju Evropske unije, zato da se lahko zagotovi, da bo uh, uresničevanje teh politik res vodilo k uh, trajnostnemu izkoreninjanju revščine. Torej, mi zdaj imamo pogajalski mandat in ni nam treba sedaj prisluhniti listi želja eh, komisije in stopiti v njihove čevlje. Do tega bo prišlo kasneje. Mi sedaj potrebujemo eh, jasen pogajalski mandat. Hvala. Hvala, gospa Sargentini. Eh, no, slišal sem, da ta naš dojenček NDC no, včasih smo govorili NDICI, kakorkoli gre za inštrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. NDC, izvolite. Ja, Gospa Lezing, hvala. Veliko je predlogov sprememb. V imenu GUNGL e lahko rečem, da jih lahko podpiramo okrog 80 odstotkov mi pa smo proti temu sicer, da bi financirali vojaške projekte in akterje. To je zdaj denar za razvojno pomoč, ki naj bi bil namenjen vojskam. Tudi v okviru ukrepov SZVP in vedeti moramo, da imamo tudi instrument za mir v Afriki. In videti je mogoče, da obstaja ta trend, da se premikamo od financiranja civilnih ukrepov na vojaške. Tega ni mogoče več zanikati. In tudi deveti člen govori o tem. Prav tako smo proti temu, da bi razširili proces hitrega odzivanja, kakor je navedeno v členu 4c. Če bi razširili ta mehanizem za hitro ukrepanje na zunanje politične izzive in prednostne naloge, bi to pomenilo, da je mogoče skoraj vse politike na zunanje političnem področju tako obravnavati. Če bi to ostalo v predlogu komisije, potem kaj drugega sploh ni potrebnega na tem področju, zato ker vse spada v ta koš. Na koncu še nekaj, kar zadeva združevanje instrumentov. Mi smo proti temu, večkrat smo že povedali, zakaj. Tudi na vprašanje, ki sem ga zastavila, namreč po kateri logiki se ne omenja ločenih instrumentov v poročilu, nisem dobila nikoli odgovora. O tem naj bi odločili še v, le v trialogu. Hvala, hvala lepa, Mihajl Galer. Hvala lepa. Tudi jaz želim obilo poguma poročevalcem pri tem megaprojektu. Mislim, da je jasno, da bo ta dosje zaključen šele v naslednjem mandatu. No, imam vprašanje poročevalci mi niso neposredno odgovorili na to. Pet predlogov sprememb sem uložil na področju človekovih pravit in spodbujanja demokracije. Jaz mislim, da bi to področje morali imeti na enaki osnovi. Ne sme biti demokracija za človekovimi pravicami. Gre za aktivacijo civilne družbe in če v neki državi spodbujamo človekove pravice, je to lepo, ampak tudi vedno moramo misliti na naslednji korak spodbujanja demokracije, naprimer Evropski instrument za demokracijo. Mi tukaj pade na misel in še predlog spremembe, ki sem ga vložil z Rebeko Harms, gre za to, da si želimo, da bi imeli institucionalno podporo strani EU za lokalne organizacije za spremljanje volitev. Zdaj to podpiramo ad hoc z različnimi projekti, ampak mi menimo, da je zelo pomembno, da so te organizacije aktivne vedno v času volitev. Mislim, da je ta predlog spremembe deležen velike podpore. Poročevalci sicer niso nič rekli, mislim pa, da to podpirajo. Saj ni treba, da mi neposredno odgovorite, ampak uh, morda ob naslednji priložnosti bi bilo dobro, če bi kaj slišal o tem. Hvala. Hvala, Mihajl Galer. Gospod Kan, hvala lepa. Kratek bom. Govorim v imenu Claire Moody, ki je danes ni. Gre za to, da bi Evropa ostala prisotna na mednarodnem odru. Veliko predlogov sprememb smo vložili, Evropska unija že veliko počne, lahko pa bi storili še več. Evropska unija zaenkrat ne zagotova, zagotavlja sredstev za čiščenje min na Šrilanki, zato ker to ne izpolnjuje pogojev za financiranje. Predlogi sprememb NDICI bi morali zagotoviti tako za sredstva za tematski stebr, kot tudi za druge stebre, ki bi omogočali, da bi lahko zagotovili čiščenje min. To moramo bolj spodbujati. In na koncu še nekaj, to ne pomeni, da je treba to izpustiti iz tematskih ali geografskih stebrov, če želimo, da bo svet do leta 2025 brez min. Hvala. Hvala lepa. To so bili vsi na seznamu govornikov besedijo, besedo bom dal predstavnikom komisije in SSD. Gospod Grimu. Si tukaj? Gospod Grimu, GD Defko. Izvolite. E, e, e, merci. Hvala. Gospod predsednik, hvala tudi vsem poslancem, ki so se oglesili. Tudi jaz bi še enkrat uh, se zahvalil v imenu komisije za delo, ki so ga upravili poročevalci in za hitrost, s katero so upravili to kakovostno uh, delo. Zato bom sedaj podal samo nekaj hitrih pripomb o na osnutek poročila. Najprej naj povem naslednje. Predlog komisije je gotovo uh, velika priložnost za izboljšanje financiranja zunanjega delovanja Unije, pa tudi za okrepitev demokracije v okviru našega zunanjega delovanja, še zlasti s tem, ko je Evropski razvojni sklad vključen v naš proračun. Slišali ste danes tudi predstavnika romunskega eh, predsedstva in pomembno je, da Evropski parlament še naprej upravlja svojo vlogo, eh, tako kot svet in komisija svojo, ampak z, eh, zaveza, ki jo ima pri tem parlament, je bistvenega pomena. Kar se tiče eh, upravljanja. E, bi spomnil, da številni zahtevki za delegirane akte ne izgledajo primerni, saj to povzroča celo vrsto tako institucionalnih kot praktičnih težav pri vseh teh delegiranih aktih, še zlasti zaradi časa, ki je potreben za vzpostavitev teh inštrumentov, tega inštrumenta in vzpostavitev partnerstev in za naše skupno delovanje. Kljub temu pa je komisija odprta za nadaljevanje razprave eh, z namenom, da se izboljšajo možnosti, da bi predlagani inštrument eh, bolj ustrezal pričakovanjem vašega parlamenta. Tretjič, rad bi se vrnil tudi k različnim eh, ciljem, ki se tu zasledujejo. Po eni strani upravičenost do sredstev eh, iz eh, tega inštrumenta, po komisija je predlagala 90 odstotkov. Eh, oziroma 85, medtem ko 85 odstotkov lahko predstavlja veliko praktičnih problemov pri uh, izdatkih. Eh, namreč s tem se nadomešča dobrih deset inštrumentov in to niso samo razvojni inštrumenti, gre tudi za druge um, inštrumente za sodelovanje, ki pa niso upravičeni do financiranja iz tega okvira. Uh, Eh, naprimer na varnostnem področju in treba je preveriti, koliko imajo ti inštrumenti povezave s razvojnim področjem. Torej, tukaj potrebujemo nekaj več prožnosti za to, da ne bi povzročali nepotrebnih težav pri uresničevanju inštrumenta in pri tem še eh, bolj splošno bi se odzval na pripombe nekaterih izmed vami, torej pri tem, ko so eh, določeni različni cilje, moramo pa paziti, da ne bomo preveč otežili inštrumenta Um, stvari, zaradi česar bi lahko ogrozili samo prožnost inštrumenta. Torej, kar se tiče uh, ciljev, morajo ti ostati ambiciozni, ampak hkrati realistični in uh, ravno tako uh, pravno zavezujoči. Potem četrtič, kar se tiče ovojnice, naj spomnim, da se komisija zauzema za določitev um, rezerve in 10 milijard sredstev ni spet toliko. Kadar govorimo o 90 mm, eh, milijardah, je rezerva v višini 10 milijard eh, nek minimum. Eh, moramo pa pri tem upoštevati tudi vlogo, ki jo imajo različni deležniki. Ravno tako je pomembno, da ohranimo sredstva v okviru tretjega stebra. Hkrati pa moramo imeti na voljo dovolj sredstev za nepredvidene situacije. Eh, saj se moramo v naslednjih letih učiti na napakah in težavah iz prednjih obdobjih in si za to zagotoviti primeren manevrski prostor. In eh, za konec in hvala za vašo pozornost, bi želel ustrajati na tem, kako pomembno je poglavje, ehm, ki eh, govori o naložbah. Tudi peer review, ehm, ki poteka vsega, ob sodelovanju odbora za razvoj in eh, v sodelovanju z drugimi finančnimi institucijami je eh, tukaj zelo pomembna točka. Hvala. Hvala lepa, gospod Grimo. Zdaj pa GD Nir, gospa Pires. Izvolite. Hvala, tudi sama se strinjam z Vansonom. Hvala za vaše poročilo in hvala za pozornost, ki jo namenjate soseščini. Določeni elementi komisije so ključnega pomena, če želimo ohraniti poseben odnos med EU in sosedstvom. Nekateri soporočevalci so o tem govorili. Po eni strani ta instrument ponuja več financ in zagotavlja financiranje, prav tako zagotavlja, da bomo ohranili bistvene elemente posebnega odnosa s sosedstvom in ohranja tudi ta element diferencijacije. In to nam omogoča, da bomo obdržali eno sosedstvo, ne da se bo to razdelilo na vzhodno in južno sosedstvo, ne, zdaj bomo imeli samo eno sosedstvo in ohraniti moramo prožnost, ki jo imamo v okviru Evropskega instrumenta za sosedstvo, zato da lahko še naprej torej, to obravnavamo kot eno enoto. In drugič, ustrajali bi pri tem elementu rezerve. Nekateri v dvorani so dejali, da je rezerva prevelika ali da bi jo morali bolj programirati. Dejstvo je, da imamo analize, ki kažejo, da potrebujemo več prožnosti in da potrebujemo več sredstev v primeru kriz in to pomeni, da moramo v predlogu ohraniti možnost dodatne prožnosti, še posebej kar zadeva sosedstvo. To je za nas zelo pomembno, zato da bomo lahko rešili izzive, s katerimi se soočamo. To je zelo pomembno. In še na koncu dve kratki pripombi v zvezi z specifičnimi predlogi sprememb, kar zadeva specifične cilje sosedstva mislim, da moramo obravnavati revidirano sosedsko politiko in videti moramo, da je stabilizacija glavna politična naloga v novem besedilu in kar zadeva pristop, ki temelji na rezultatih, to odraža tudi komentarje Van Sona. Pri tem pristopu je specifično, da zahteva upoštevanje kvalitativnih meril. Zamisel, da naj bi sprejeli metodološki okvir preko delegiranega akta, je po našem mnenju napačna. Ne bomo dosegli tega, kar želimo doseči, z rezervo za uspešnost. Hvala. Hvala lepo, gospod Pires. In na koncu še SZD. Marie-Laure de Ber. Hvala lepa, hvala vsem, hvala za to razpravo in hvala za interes, ki ste ga pokazali za ta predlog. Gre za instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Štiri točke želim izpostaviti. Zelo pozitivno, smo si zabeležili vašo podporo v zvezi z strukturo, da bi imeli torej globalni instrument, ki bi vključeval tudi specifične elemente naših politik na področju sosedstva in upoštevali bi tudi Evropski razvojni sklad in njegove specifike hvala, da ste podprli tudi predlog, da bi zagotovili finančna sredstva. To predstavlja veliko priložnost. In druga točka je, da želimo upozoriti na to, da je namen tega predloga ta, da bi dobili instrument, s katerim bi lahko bolje podpirali naše politične cilje na področju zunanje političnih ukrepov in razvoja. Gre za to, da bi zadeli ravnovesje med prožnostjo, ki je ključnega pomena, zato da ne bomo samo reaktivni in da bi obdržali to načelo predvidljivosti. Potrebujemo torej finančno sredstvo, ki so ključnega pomena za sodelovanje na področju razvoja in to je zelo, sestav, zelo pomemben sestavni del tega instrumenta. Zato predlagamo torej, da bi imeli precejšnjo rezervo nenamenskih sredstev, to je element, ki si ga res želimo obdržati, prav tako želimo obdržati zneske, kar zadeva možnost hitrega ukrepanja in v zvezi s tem želim izpostaviti zunanje politično razsežnost, ki je s tem povezana to je pomemben stebr eh, hitrega odzivanja in še tretji element v zvezi s cilji. Seveda, z velikim zanimanjem smo prisluhnili predlogom, kar zadeva sektorske cilje, vendar menimo, da bi lahko to vodilo do večje togosti, tako kot je povedal gospod Görens. Mislim, da moramo ohraniti dialog, zato da bomo zastavili ustrezne cilje tudi za partnerskimi državami. Tudi tukaj so finančna sredstva ključnega pomena. In na koncu še upravljanje. Hvala vam za vaše predloge, hvala za predloge parlamenta, ampak tudi tukaj menimo, da bi bilo dobro, če bi ohranili postopek programiranja, ki nam bo omogočal, da se bomo bolj prožno odzivali. In, eh, če bi imeli preveč delegiranih aktov, bi to lahko bilo proti našemu cilju. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Strani komisije ali SZD? Ne. Kaj bo zdaj? so poročevalci. Kdo bo začel? Gospod Görens. Hvala, gospod predsednik. Štiri točke. To se mi zdi pomembno. Najprej podnebje. Lepo prosim, da se ne bi preveč prepirali o znesku. Predno sprejmemo končno odločitev, bi bilo dobro, da nam komisija pove, kakšno je stanje glede stotih milijard ki so bile obljubljene v času COP21 v Parizu in to je bilo potem potrjeno tudi v Katovicah. Torej, kako bo teh 100 milijard financiranih in drugič, kako bodo te milijarde porabljene, zato da ne bo prišlo do podvajanja. Če bo to namenjeno tem ciljem, jih ni treba financirati iz NDI, CI gospod Neuser, kar zadeva dostojno delovna mesta. Mislim, da imamo možnost med dvema formulacijama. Po eni strani lahko zapišemo, da bomo spoštovali standarde mednarodne organizacije dela ali ILO ali pa oziroma tako lahko menimo, da so pač ti standardi dostojni, to pomeni, da imamo kompromis, to pomeni, da lahko uporabimo to formulacijo, namreč da upoštevamo standarde ILO in v zvezi s tem, kar je gospod Neuser omenil kot mešanje varnostne in razvojne politike, no tukaj imamo dva instrumenta, ki nista del NDICI. In tukaj lahko posredujemo na vojaškem področju. To je SZVP in Evropski instrument za mir. To je popolnoma ločeno od proračuna. Vidimo lahko, da so to različna kanala za porabo sredstev. četrtič, Charles Tannock je, no, ni ga več tukaj, rekel je, da bi mu bilo všeč, če bi ločili sosedsko politiko iz tega instrumenta, ni edini. V skupini soporočevalcev so se prav tako pojavile te zamisli, ampak na koncu smo se dogovorili za predlog, ki ga imate pred seboj. Kar zadeva upravljanje in delegirane akte, Še enkrat želim povedati, da nismo pretiravali, nismo pretirano spremenili predloga. Vendar vem, da sta komisija in SZD vedno bolj alergična na to. Vedno, ko slišijo besede delegirani akti, se aktivirajo proti telesa niso vsi enako občutljivi, ampak lahko bi rekli, da so kar v splošnem vsi alergični na to besedno zvezo. Notič vam povem, da mora komisija spoštovati razvoj pristojnosti parlamenta. Na začetku še nismo bili tako daleč. Na koncu pa smo prišli do kompromisov, ki omogočajo, da postopoma upoštevamo pristojnosti parlamenta. Zato upam, da bo svet sprejel ustrezno zagotavljanje proračunskih sredstev. Ne moramo Afričanom reči, da morajo bolj upoštevati parlamente, medtem pa Evropski parlament ne bi imel besede pri tem, kako se porabljajo evropska sredstva za razvojno pomoč. Mislim, da je zdaj res čas, da se zadeve spremenijo in da zdaj dokončno odpravljamo določene anahronizme. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da odgovorim na to vprašanje. Še vprašanje. Kristjan? Pier Antonijo? Dobro. Linda nas mora zapustiti. Štiri minute še imamo, vsak dve minuti, potem pa lahko sklenemo. Kristjan, na kratko odgovor. Mihajlu Galerju. To je stališče, ki smo ga sprejeli, namreč nismo sprejeli odločitva, odločitva v zvezi s tem, kar se dejal ti, ampak načeloma je mm, naš namen ta, da bi zmanjšali rezervo. Po drugi strani pa nismo želeli uvesti preveč togosti. Nismo želeli omenjati številk. Če bi šli predaleč, če bi popolnoma uničili prožnost, bi to imelo slabe rezultate. Vsak ima svoje zamisli glede jasnih omejitev in tako naprej. Na koncu bodo dejali, no, prav, potem pa bomo uporabljali prejšnje instrumente vseeno želimo ohraniti prožnost in kasneje bomo obravnavali tiste člene, ki niso vključeni v kompromise. Hvala. Samo še nekaj bi pojasnil prijatelju Galeriju. Mislim, da bomo v bistvu prišli do dogovora glede vprašanja, ki si ga postavil tudi pri odnosu med demokracijo in človekovimi, in človekovimi pravicami. Uh, Ampak treba pa je razumeti, da so človekove pravice nek termometer, ki kaže, ali v določeni državi obstaja demokracija in kakšne vrste ta demokracija je in kakšne kakovosti. Namreč eh, država, ki je formalno demokratična, tudi nima težav s spoštovanjem človekovih pravic ponavadi. Ampak vsekakor to nameravamo upoštevati, zato sem ti želel podati še to politično pojasnilo. Okay, thank you. Le Hvala, Linda. Hvala lepa. Pri koncu smo. Dan je bil dolg, nekaj še je bilo vprašanj za komisijo, ampak mislim, da boste to morali rešili, rešiti na štiri oči z soporočevalci. Naslednjice vidimo 4. marca ob pol petih do pol sedmih, takrat bomo glasovali o predlogih sprememb. Hvala lepa, seja je zaključena.